Previčius, izvolite. Mr. President. Gospod predsedujoči, preveč hrupno je v dvorani. Zugeschäftsordnung, Herr Kollege Austrevicius, bitte. Torej postopkovno vprašanje, kolega Ostrevičius. Gospod predsedojoči, če mi bo kdo prisluhnil, ne vem, prosim, poslušajte me. Gospod predsedojoči, dragi kolegi, pred dvema letoma, 2. aprila 2014 je Evropski parlament z veliko večino eh, podprl priporočilo eh, svetu eh, v zvezi z omejitvami eh, izdaje vizumov za ruske državljane povezane z umorom eh, Magnitskija. Veljal naj bi, veljala naj bi prepoved izdaje vizuma za 32 uh, eh, ruskih eh, državljanov zaradi umora gospoda Magnetske in zaradi nadlegovanja njegove matere in eh, žene kasneje. Opozoril bi vas, da je včeraj v Evropskem parlamentu uh, potekala potekala prireditev, ki je organiziral eden izmed poslancev eh, iz ene izmed eh, najpomembnejših eh, političnih skupin v tem parlamentu. In dva ruska državljana, ki sta bila upletena v magnetski umor, sta bila povabljena na to prireditev in obsojam to odločitev v imenu Evropskega parlamenta. Rad bi vas opozoril, na uh, ta dogodek in mislim, da moramo spoštovati naše lastne odločitve. Najlepša hvala. Hvala lepa, kolega Ostrevičius. Eh, temu se bomo posvetili kasneje. Drage kolegice in kolegi, zelo dolgo glasovanje nas čaka. Eh, lahko vam tudi povem, eh, kaj menijo službe, dokdaj bo eh, trajalo to glasovanje. In zaradi tega dolgega glasovanja eh, danes eh, ne bo ustnih obrazložitev glasovanja, te obrazložitve lahko posredujete pisno. Sedaj pa glasovanje. ASIS in sicer skupni zračni prostor EU eh, Gruzija. Glasujemo. Haben alle abgestimmt? Ste vsi glasovali? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Kdo uh, želi eh, postaviti postopkovno vprašanje? Gospod Kaveda ce n'est pas un rappel au règlement ni un postopkovno vprašanje gre za tehnični problem težko razumemo tolmačenje pretiho je e, prosim če bi nam lahko e, kdo izmed tehnikov pomagal wer hört die französische dolmetschung noch schlecht kdo še ne sliši francoskega tolmačenja jetzt scheint es besser zu sein je zdaj boljše dobro Potem smo pri drugem poročilu ASIS, gre za evrosredozemski letalski sporozum med Evropsko unijo in Izraelom. Poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo je koncari. Konvencija o medsebojni pomoči in sodelovanju med carinskimi upravami. Poročevalka dobi besedo za dve minuti. Oh!

Rad, da bi se zahvalila carinskim službam. Govorimo o carinskem sporozumu med Evropsko unijo in Hrvaško. In carinski uradniki upravljajo zelo dobro delo pri preprečevanju goljofi. Upam, da eh, bo Hrvaška lahko pristopila k temu sporozumu, kar se da hitro. Ja, ja, Najlepša hvala, eh, kolegica Jakonsari. Po imensko glasovanje glasujemo haben alle abgestimmt. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Le Breton in sicer gre za ukinitev imunitete kolega Pihe. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Sedaj pa res predlog resolucije v zvezi z varstvom interesov otroka v EU na podlagi peticij, ki so bile naslovljene na Evropski parlament. Kdo je za? proti, vzdržanje sprejeto. Sedaj pa eh, vprašanje za Evropski eh, gospodarski in socialni odbor, da je za proti vzdržani sprejeto. Zile, EU. E Zile, poročilo eh, Zile eh, v zvezi z železniškim svežnjem, kdo je za proti vzdržani zavrnjeno. S tem ugotavljam, da je pravni akt eh, v zvezi z dogovorom med parlamentom in svetom sprejet. Sedaj pa bil Bob Barandika, eh, poročilo sveta, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Ugotavljam, da je pravni akt v skladi z dogovorom med svetom in parlamentom sprejet. Sedaj pa poročilo Kramer, ravno tako eh, priporočilo za zavrnitev stališča sveta, kdo je za proti vzdržani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 sprejet eh, v skladu z dogovorom med eh, parlamentom in svetom. Sedaj pa poročilo van Neuhuizen in tudi tukaj dobi poročevalka dve minuti. Mikrofon, bitte. Mikrofon, prosim. Ja. Thank you, Mr. Chair. Ja, Hvala lepa, gospod predsedojoči. Mislim, da smo lahko vsi zelo ponosni na Evropsko unijo, kajti prvi na svetu bomo, ki bomo imeli zakonodajo, ki bo eh, preprečevala eh, goljufije z uporabo tujih eh, referenčnih vrednosti v finančnih instrumentih kot recimo Libor. Rada bi se zahvalila vsem, ki so mi pomagali pri pripravi tega poročila. Najlepša hvala. Hvala lepa, kolegica Van eh, Nuvenhuizen. Predlog spremembe 2, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. In sedaj glasovanje o predlogu komisije, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Zakonodajna resolucija, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa poročilo od Labajova. Najprej eh, splošni proračun Evropske unije, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa kosnutko resolucije, predlog sprem 21 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 49 za, želite preveriti 21, eh, elektronsko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 49 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno, ampak bomo preverili, veliko se vas je vzdržalo namreč, glasujemo. Ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjeno člen 66 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti. To bomo preverili. Glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Člen 68 dveh delih. Prvi del za. Proti vzdržani, sprejeto drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. 24. Želite preveriti 23 elektronsko glasovanje? Glasujemo. Preverjamo predlog spremembe 23. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 24 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 25 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 26 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 4 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. Pet poimensko glasovanje glasujemo. Am ali abgestimt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Ena za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 50 za, proti, vzdržani, sprejeto. 27. Želite preveriti 50 elektronsko glasovanje? Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 27. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 2. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 51. Za proti, vzdržani, zavrnjeno. 52 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 6 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 8 poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 9. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 10. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 28 za, proti vzdržani, zavrnjeno, sedem za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 58 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 29 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 243 izvorno besedilo v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 53 poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 54 poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Člen 280 v dveh delih, eh, predlog spremembe 3. Prvi del poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 55 D za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 30 do 35 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 36 za, proti, vzdržani, sprejeto. 37 za, želite preveriti 36, elektronsko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 37 za, proti, vzdržani, sprejeto. 38 za, proti, vzdržani, sprejeto. 39. Enaka večina kot prej je bila. 39 za, proti, vzdržani. To bomo preverili. Elektronsko glasovanje glasujemo. ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 40 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 41 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 42 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 344 izvorno besedilo v dveh delih. Prvi del za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Drugi del za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 56 za. Vzdržani. Zavrnjeno. 43 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 44 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 45 za proti, vzdržani, zavrnjeno 46 za, proti, vzdržani, sprejeto 11. Poimensko glasovanje glasujemo. Želite preveriti 46? Elektronsko glasovanje glasujemo o predlogu spremembe 46. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 11. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Am alle abgestimmt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Ab Zavrnjeno. 47. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 57. Poimensko glasovanje. Glasujemo. ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. S tem je brezpredmetno izvorno besedilo. Predlog spremembe 12. je za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 48 delih prvi del za. Proti. Vzdržani. Sprejeto drugi del za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Tretji del. Želite preveriti drugi del? Elektronsko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Tretji del za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Člen 400. Izvorno besedilo za. Proti. Rezultat ni jasen najbrž eh, zavrnjeno, ampak bomo preverili, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Člen 405. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. sprejeto. 410 za, proti, vzdržani, sprejeto. Člen 434 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 13 in predlog spremembe 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. Se opravičujem, zavrnjeno seveda. 15 za. Seveda sem rekel zato, ker sem se le zmotil. 15 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 16 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 17 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 18 v dveh delih, prvi del, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Drugi del poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 19 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 20 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In sedaj glasujemo o resoluciji kot celoti poimensko glasovanje. Glasujemo. ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednje poročilo od Labajova. Posebno poročilo Evropskega računskega sodišča. Člen 9. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Se upravičujem, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. In sedaj resolucija kot celota, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa poročilo Schmidt razrešnica, razrešnica za leto 2014, 8, 9, 10 in 11 ERS, eh, poimensko glasovanje o razrešnici kot celoti, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Osnutek resolucije 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. 8 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Člen 79 izvorno besedilo za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. 1. Poimensko glasovanje. Želite preveriti elektronsko glasovanje v predlogu spremembe 3? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe ena. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 9 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 4 poimensko glasovanje. Glasujemo ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Pet poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Člen 100, izvorno besedilo za proti vzdržani sprejeto šest poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedem poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Izvorno besedilo? Ne, je brezpredmetno, torej sedaj resolucija kot celota poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Willkommen zum Bericht Piper. Sedaj prehajamo na poročilo Piper, splošni proračun Evropske unije. Postopkovno vprašanje, izvolite, kolega. Hvala, predsedajoči govorim o glasovanju v svezi z 49. členom. Gre za prepoved eh, za nekatera delovna mesta. Zahtevamo oziroma prošnja za glasovanje po delih je bila vložena prepozno, zato mislimo, da o tako pomembni eh, zadevi po preteku roka ne moremo glasovati po delih, tudi če je to dovolil predsednik Šulc. O 49. členu torej predlagam, da ne glasujemo. Če pa bo šlo za posebni postopek in bomo glasovali o tem, bomo uh, za uh, glasovanje po delih prosili za poimensko glasovanje. Hvala. Rekli so mi, da je predsednik odločil, da bomo o tem uh, glasovali. Sam ne vem zakaj, ampak verjetno je imel utemeljene razloge za to. Ste proti? Kdo je proti poimenskemu glasovanju? Če niste, potem bomo tako nadaljevali. Najprej pa začnimo z celotno resolucijo. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem predlog resolucije, 13. člen v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 14. člen v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjen. Drugi del za je brezpredmeten. 18. 14. predlog spremembe za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Odstavek 23. Po imensko glasujevanje glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 26 v dveh delih. Prvi del za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, zdržani, sprejeto. Tu na desni nič ne vidim. Bomo preverili. Poimensko glasujemo v drugem delu. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 5 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 32 izvorno besedilo za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 37 je bil umaknen. 58 poimensko glasujemo. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. S tem sta brezpredmetna 57 in o, izvorno besedilo 34 eh, poimensko glasujemo. Ste si glasovali? Konc glasovanja. Sprijeto. 59. Poimensko glasujemo. Glasujemo. Ste si glasovali? Konc glasovanja. Sprijeto. S tem je brezpredmeten 40. 36 izvornega besedila. Poimensko glasujemo. Glasujemo. Ste si glasovali? Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 37. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 60. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 44 in 45 sta brezpredmetna, 15 za, proti. Še enkrat prosim, za, če socialisti ničesar ne pokažete, je težko videti proti, zdržani, zavrnjeno. 31, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 32. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 6 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 7. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Ena, poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 33. Za, proti, zdržani, zavrnjeno. 16 in 34 sta enaka v dveh delih. Prvi del poimensko glasujemo. glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 35. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. S tem je brezpredmeten 17. 49 izvornega besedila, kot dogovorjeno, poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 53 v dveh delih. Prvi del za proti, zdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, zdržani, sprejeto. 54, predlog spremljiva 46 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 47 za, proti, zdržani, sprejeto. 47. predlog spremembe eh, glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Dva, poimensko glasujemo. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Tri, poimensko glasovanje. Glasujemo. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Osem, poimensko glasujemo, glasujemo. Ne oprostite, kdo je za? Proti, zdržani, zavrnjeno. 20 in 21 in 48 so enaki, poimensko glasujemo vseh. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Potem 36 gre za ustni predlog spremembe kolege Piperja. Kolega Piper, izvolite. Mikro. Mikro. Um Gre za predlog spremembe v zvezi z nagrado Lux. Tukaj bi nekaj črtali. Gre za študijo, ki še ni na voljo. Tukaj je zapisano, globoko obžalujemo, da študija še ni na voljo in besedico globoko bi črtali. To je prva stvar. Druga stvar. Rezultati študije v zvezi z Lux nagrado so na voljo, uh, morajo biti na voljo tudi odboroma za kulturo in ne samo odboru za proračun. To je drugi del tega predloga spremembe. Ima kdo kaj proti? Ne. Potem bomo glasovali o takšnem besedilu za, proti, zdržani, sprejeto. 22 in 49 sta enaka, poimensko glasujemo. glasujemo ste si glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. 72 izvornega besedila za, proti, zdržani, sprejeto. 73 poimensko glasovanje, glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 50, kdo je za? Proti zdržani, zavrnjeno. 75, poimensko glasujemo, glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 25, poimensko glasujemo. Kon, ste vsi glasovali? Konec glasovanja. zavrnjeno. 51 za, proti, zdržani, zavrnjeno. To bomo preverili, glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 83 izvornega besedila v drugih delih. Prvi del za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del za, proti vzdržanje sprejeto. 84 izvornega besedila v drugih delih, v dveh delih, prvi del da proti, drugi del za, proti, vzdržanje sprejeto. 85 v drugih delih, pr, dveh delih, prvi del za, proti, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržanje zavrnjeno. Po 86 pravi v slovenbe 29 za, proti, vzdržanje sprejeto. 9 za, proti, zdržani, spre, zavrnjeno. 18 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 26 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Odstavek 39 izvornega besedila, poimensko glasujemo, glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 52 v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 27. Poimensko glasujemo. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 4. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 13. Za, proti, zdržani, sprejeto. 61. Poimensko glasujemo. Glasujmo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 28 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 126 prvotnega besedila, prvi del za. Socialisti za, še enkrat, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, to bomo preverili. Ampak ljudje se skupaj dlje časa traja, če v imenu političnih skupin ne nakažete, kako boste glasovali. Konec glasovanja. sprejeto. Drugi del za, proti, zdržani sprejeto. Deset za, proti, zdržani, zavrnjeno. 54 za, proti, zdržani, sprejeto. 55 za, proti, zdržani, sprejeto. 56 za, proti, zdržani, sprejeto. No, 19 za, proti, bomo preverili. 19. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 135 v dveh delih. Prvi del za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, zdržani, zavrnjen. 11. Poimensko glasujemo. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 12. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. O celotni resoluciji glasujemo poimensko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejeto. Sedaj prehajamo na poročilo Črnecki, splošni proračun EU, Evropski svet in svet. Glasovali bomo o sklepu, da se predstavi eh, glasovanje v tej razrešnici. Glasujemo poimensko, glasujemo. Konc glasovanja. Sprejeto. O celotni resoluciji poimensko glasujemo ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj prehajamo na poročilo Fistisen. Najprej o sklepu kot celoti za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 1 za, proti, zdržani, zavrnjeno 2 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Sedaj o celotni resoluciji glasujemo poimensko, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa poročilo Črnecki. Splošni proračun EU, računsko sodišče, najprej o sklepu za, proti, vzdržani, sprejeto. Prej osnovi ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Resolucija kot v celoti glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali, konc glasovanja? Sprejeto. Sedaj poročilo Fistisen, splošni proračun EU, Evropski ekonomsko-socialni odbor o sklepu kot celoti. Sprejeto. Predlog spremembe ena za, proti, zdržani. Bomo preverili. Glasujemo poimensko, glasujemo. dosti se vas sploh ne premika pri nekaterih glasovanjih. Konc glasovanja. Sprejeto. Dva za, proti, zdržani, sprejeto. Tri za, proti, zdržani, zavrnjeno. Štiri za, proti, zdržani. Bomo preverili. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Celotna resolucija poimensko. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Makovej, splošni proračun, odbor regi, o celotni resoluciji za proti, zdržani sprejeto. Predlog spremembe 1 za proti, zdržani, sprejeto. Preverimo, glasujemo. Ste si glasovali, konc glasovanja. Zavrnjeno. Preosmenjenbe dve za, proti, zdržani, zavrnjen. Preosmenjenbe tri za, proti, zdržani. Bomo preverili. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Prevod sem imel štiri za, proti, zdržani, zavrnjeno. Pet za, proti, zdržani. Bomo tudi preverili. Glasujemo. Ste si glasovali? Kaj z glasovanja? Sprejeto. Predlog spremembe 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. S tem je brezpredmetni 7. O celotni resoluciji poimensko glasujemo. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja? Sprejeto. Poročilo Črnecki splošni proračun, Evropska služba za zunanje delovanje o celotni resoluciji za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 2 za, proti, zdržani, zavrnjen. Odstavek O11 prvotnega besedila za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, zdržani, sprejeto. Tretji del za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog smembe 8 za, proti, zdržani, zavrnjen. 3 za, proti, zdržani, zavrnjen. 27 izvornega besedila, drugi deli. Prvi del za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del, proti, za. 4 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 1 za proti zdržani sprejeto. Pet za. Želite, da prav spremembe ena preverimo, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja? Zavrnjeno. Prejel sem 5 za, proti vzdržani, zavrnjen, šest za, proti, vzdržani, zavrnjen. O celotni resoluciji poimensko glasujemo, glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja sprejeto. Poročilo Črnecki, Evropski varov človekovih pravic. Odločitev kot celota, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa osnutek resolucije, predlog spremembe ena za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Dve za, proti, vzdržani, sprejeto, mislim, da, ampak bomo preverili elektronsko glasovanje v predlogu spremembe dve haben alle abgestimmt. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Angenommen. Sprejeto. Predlog spremembe 3. Za. Proti. Zdržani. To bomo preverili. Večina je najbrž podobna kot prej. Glasujemo. Ali abgestimmt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. 5 poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Člen 22. Poimensko glasovanje. Izvorno besedilo. Glasujemo. Kon... Ste vsi glasovali? Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. In sedaj glasujemo o resoluciji kot celoti, poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Makovej. Petra Zrešnica, Evropski nadzornik za varstvo podatkov, odločitev kot celata za proti vzdržanje sprejeto in sedaj resolucija po imensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa več poročil kolega Wona. Najprej uspešnost finančno upravljanje nadzor Agencije Evropske unije. Pre, predlog spremembe 2 za proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 1 za. Želite preveriti predlog spremembe 2 za. Se upravičujem, elektronsko glasovanje. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Predlog spremembe 1 za. Proti, vzdržani, sprejeto. In resolucija kot celota po imensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev. Najprej odločitev kot celota za proti vzdržani sprejeto in sedaj eh, resolucija kot celota po imensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeta. Sedaj spet ON, Agencija za sodelovanje eh, oziroma Urad organa Evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije. Najprej odločitev razrešnici za proti vzdržani sprejeto in sedaj resolucija kot celota. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejeto, UON, Prevajalski centr za organe Evropske unije, odločitev o razrešnici za proti vzdržanje sprejeto in sedaj resolucija kot celota poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj Evropski centr za razvoj poklicnega usposabljanja najprej odločitev kot celota za proti vzdržanje sprejeto in sedaj resolucija kot celota poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. WON in Evropska policijska akademija odločitev kot celota za proti vzdržanje sprejeto in še eh, resolucija kot celota poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. One, Evropska agencija za varnost v letalstvu, odločitev razrešnici za proti vzdržanje sprejeto in eh, resolucija kot celota poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. One in Evropski azilni podporni urad, odločitev o razrešnici za proti vzdržanje sprejeto. Resolucija kot celota poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. UON in Evropski bančni organ odločitev o razrešnici za proti vzdržani. Sprejeto. Resolucija kot celota poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto spet ON in Evropski centr za preprečevanje in obvladovanje bolezni. Odločitev o razrešnici za proti vzdržani sprejeto in resolucija kot celota po imensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? Sprejeto. UON in Evropska agencija za kemikalije odločitev o razrešnici za proti vzdržani sprejeto. Resolucija kot celota po imensko glasovanje glasujemo ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Še enkrat VON in Evropska agencija za okolje odločitev razrešnici za proti vzdržani. Sprejeto in resolucija kot celota po imensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. One. Evropska agencija za nadzor ribištva odločitev razrešnici za proti vzdržani. Sprejeto člen 23 izvorno besedilo za proti vzdržani sprejeto in resolucija kot celota poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo ON, Evropska agencija za varnost hrane, odločitev kot celota za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe Želite preveriti odločitev kot celoto, potem glasujemo elektronsko. Mogoče sem bil prehiter. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 3 za, proti, vzdržani, zavrnjena. Člen 8 izvorno besedilo v treh delih. Prvi del za, proti vzdržani. Zavrnjeno, drugi del za. Sprejeto se upravičujem za, pro, za proti vzdržani. Zavrnjeno, tretji del za, proti. Najbrž zavrnjeno, ampak bomo preverili elektronsko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 5 poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 6 poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Člen 11 izvorno besedilo za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog sprem besedem za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Člen 13 izvorno besedilo za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog sprem 8 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, ena za, proti, vzdržani zdržani, zavrnjeno dve za, proti, proti, vzdržani, zavrnjeno. In resolucija kot celota, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. UON, Evropski inštitut za enakost spolov, odločitev o razrešnici za proti vzdržanje sprejeto in resolucija kot celota po imensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. One, Evropski organ za zavarovanje in poklicne pokojnine, odločitev o razrešnici za proti vzdržani sprejeto in resolucija kot celota po imensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejeto. UON, Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo, odločitev o razrešnici za proti vzdržanji sprejeto. Resolucija kot celota poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. UON, Evropska agencija za zdravila, odločitev kot celota za proti vzdržanji sprejeto resolucija kot celota po imensko glasovanje. Glasujemo, ne se opravičujem. Člen 20, kdo je za? Člen 20 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj resolucija kot celota po imensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. UN, Evropski centr za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami, odločitev o razrešnici kot celota za proti vzdržani. Sprejeto resolucija kot celota, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. UN, Evropska agencija za pomorsko varnost, odločitev o razrešnici za proti vzdržani. Sprejeto resolucija kot celota, poimensko glasovanje, glasujemo ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. One. Agencija Evropske unije za varnost v mreži in informacije. Odločitev o razrešnici za proti vzdržanje. Sprejeto. Resolucija kot celota poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Von Evropska železniška agencija je odločitev kot celota za proti vzdržani. Sprejeto torej resolucija kot celota po imensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Von Evropski organ za vrednostne papirje in trge odločitev o razrešnici za proti vzdržani. Sprejeto in odločitev resolucija po imensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Evropska fundacija za usposabljanje odločitev kot celota za, proti, vzdržani, sprejeto, resolucija kot celota po imensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov z področja svobode, varnosti in pravice. Odločitev o razrešnici za proti vzdržanje sprejeto. Resolucija kot celata pomensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu. Odločitev o razrešnici za proti vzdržanje sprejeto, odločitev o resoluciji poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. UON, Agencija za oskrbo Euratom, odločitev kot celata za proti vzdržanje sprejeto, resolucija poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer odločitev o razrešnici za proti vzdržani. Sprejeto. Resolucija poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Urad za evropsko pravosodno sodelovanje odločitev o razrešnici za proti vzdržanji. Sprejeto resolucija, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Evropski policijski urad, odločitev kot celata za proti vzdržanji sprejeto in resolucija kot celata poimensko glasovanje. Glasujemo ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. Agencija Evropske unije za temeljne pravice odločitev razrešnici za proti vzdržanji. Sprejeto. Predlog spremembe dve za proti vzdržanji. Sprejeto. Predlog spremembe ena je s tem brezpredmeten. Eh, resolucija kot celota poimensko glasovanje. Glasujemo ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. UON, Evropska agencija za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije, odločitev razrešnici za proti vzdržani. Sprejeto in glasovanje v resoluciji kot celoti, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. In še zadnje poročilo ONA, agencija za evropski GNSS, eh, odločitev o razrešnici za proti vzdržani sprejeto in glasovanje o resoluciji kot celoti po imensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto sedaj pa. Še nismo zaključili z razrešnicami. Nekaj poročil eh, gospoda Marineska nas čaka. Najprej skupno podjetje Artemis in odločitev o preložitvi razrešnice za proti vzdržanje sprejeto. Poimensko glasovanje o resoluciji kot celoti glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa skupno podjetje čiste ne bo, odločitev razrešnici za proti vzdržanje sprejeto in pa poimensko glasovanje v resoluciji glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Skupno podjetje ECSL, odločitev kot celota poimensko glasovanje glasujemo v razrešnici. Ste vsi glasovali? konec glasovanja sprejeto in še glasovanje o rezoluciji kot celoti, poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? Sprejeto. Skupno podjetje Enjak. Odločitev o preložitvi razrešnice za, proti, vzdržani, sprejeto, resolucija kot celota, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Skupno podjetje za gorivne celice in vodik odločitev o razrešnici za proti vzdržanje sprejeto, resolucija kot celota, poimensko glasovanje, glasujemo ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila 2. Odločitev razrešnici za proti zdržanji. Sprejeto in eh, resolucija po imensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto skupno podjetje ITER in razvoj fuzijske energije. Odločitev o predstavitvi razrešnice, glasovanje o razrešnici, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa osnutek resolucije, tretji člen izvorno besedilo, v dveh delih prvi del za, proti vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 1 po imensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Peti člen izvorno besedilo v treh delih. Prvi del za, proti vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti vzdržani, sprejeto. In tretji del za, proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa resolucija kot celota, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa skupno podjetje Cezar, odločitev kot celota za proti vzdržani sprejeto. Resolucija kot celota, poimensko glasovanje, glasujemo. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa Pirinski, Evropska investicijska banka, letno poročilo 2014. Predlog spremembe 7. Poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Člen 9, izvorno besedilo v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 39 v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 40 v treh delih. Prvi del za, proti, vzdržani. Mislim, da je to sprejeto. Želite preveriti? Dobro, bomo preverili elektronsko glasovanje. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno drugi del. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Tudi to bomo preverili, elektronsko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del za. Proti vzdržani sprejeto. 54 delih. Prvi del za. Proti vzdržani sprejeto. Drugi del za. Proti vzdržani sprejeto. Sprejeto 59 izvorno besedilo za, proti, vzdržani. Sprejeto. Člena 40 pred spremembe 1 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 2 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 3 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 4 za, proti, vzdržani, zavrnjeno zavrnjena. Pet v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani. Želite preveriti prvi del? Elektronsko glasovanje. To bi se tako ali tako zgodilo, ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto, drugi del za, proti vzdržani, mislim, da je sprejeto z isto večino kot eh, prejšnji del. Želite preveriti? Elektronsko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe šestca. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Ovodna izjava E. Izvorno besedilo v dveh delih. Prvi del, kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno, drugi del. Je s tem brezpredmeten. Resolucija kot celota, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj prehajamo na predlog resolucije v zvezi z napadi na bolnišnice in šole kot kršitve mednarodnega humanitarnega prava. Imamo skupno resolucijo sedmih političnih skupin, prav so jim štiri za, proti, zdržani, zavrnjeno pet, v štirih delih, poimensko, prvi del, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. sprejeto. Drugi del glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Četrti del. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Člen 10 v dveh delih. Prvi del za, proti, zdržani sprejeto. Drugi del za, proti, zdržani sprejeto. 11. Prvotnega besedila poimensko glasujemo. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. sprejeto. Šest za, proti, zdržani, zavrnjeno. 21 izvornega besedila po imensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 2. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjen uvodna izjava G, dve, dva dela. Prvi del za, proti, vzdržani sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Prevrstno ime tri, poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Resolucija celote za proti, zdržani, sprejeta. Poročilo Ferrara, dostop do ja, javnosti do dokumentov letih 2014 in 2015. Predlog spremembe 7 v dveh delih. Prvi za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, zdržani, sprejeto. Člen 8 v dveh delih. Prvi del za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del za. Prvi del preverimo. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Devet v dveh delih. Prvi del za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Drugi del za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Člen deset v dveh delih. Prvi del za. Proti. Zdržani. Sprejeto zdržani sprejeto. Drugi del za, proti, zdržani sprejeto. Člen 14, dveh delih. Prvi del za, proti, zdržani sprejeto. Drugi del za, proti, zdržani zavrnjeno. Člen 15, prvi del za, proti, zdržani zavrnjen. Drugi del za, proti, zdržani zavrnjeno zdržani, sprejeto. 24 za. Drugi del 15. člena preverjamo, glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 24 za, proti, zdržani, sprejeto. 25. Prvi del za proti, zdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, zdržani, sprejeto. 27. Poimensko glasovanje. Glasujemo. 27. To je predlog spremembe 1. Poimensko glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 29. Dveh delih. Prvi del za proti, vzdržani sprejeta drugi del, za, proti, vzdržani sprejeto. Drugi del bomo preverili, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Včasih so stvari nepregledne, ampak trenutno so pregledne. 31 za, proti, zdržani. EKR er se danes sodeluje še enkrat. 31 za, proti, zdržani, sprejeto. 33, prvi del za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del poimensko glasovanje, glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 34 dveh delih. Prvi del za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, zdržani, zavrnjeno. 40 v dveh delih. Prvi del za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, zdržani, sprejeto. 42 v dveh delih. Prvi del za proti zdržani sprejeto drugi del za proti zdržani zavrnjeno preverjamo drugi del 42. člena glasujemo konec glasovanja ena politična skupina si je sedaj premislila sprejeto O resoluciji kot celoti glasujemo poimensko, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Prehajamo na poročilo Kuneva, delavke v gospodinstvu in negovalke v EU. člen ena, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Člen dva izvornega besedila štirje deli, poimensko. Prvi del glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Tretji del. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Četrti del. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto člen 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. 11 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 12 poimensko glasovanje, glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Člen 13, poimensko glasovanje, glasujemo. ste si glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. 14 za, proti, zdržani, sprejeto. 15 izvorno besedilo za, proti, zdržani, zavrnjeno. 17 v treh delih. Prvi del za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, zdržani zdržani, sprejeto tretji del za, proti, zdržani, sprejeto 19 za, proti, zdržani, zavrnjeno 22 v treh delih, vseh poimensko. Prvi del glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. sprejeto. Drugi del. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Tretji del. Glasujemo. Ste, ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. 23. člen. Izvorno besedilo za. Proti. Zdržani, zavrnjeno. 24 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 25, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 32 za, proti, zdržani, za sprejeto. 33 v dveh delih. Prvi del za, zdržani, zavrnjeno sprejeto drugi del poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 34 za, proti. Prosim še enkrat. 34 za, proti, zdržani. Sprejeto. 35 za, proti zdržani, zavrnjeno 40 za, proti, zdržani, sprejeto 41 za, proti, zdržani, sprejeto 43 za, proti, zdržani, sprejeto 56 v dveh delih, prvi del za, proti, zdržani, sprejeto drugi del za, proti, zdržani, sprejeto vzdržani, zavrnjeno 60 za, proti vzdržani, zavrnjeno 61 v dveh delih, prvi del za, proti vzdržani, sprejeto drugi del za, proti vzdržani, zavrnjeno 64 v dveh delih, prvi del za, proti. Veliko vzdržanih bomo preverili poimensko glasujemo, o prvem delu glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Za. Proti. Zdržani. Sprejeti. 65 za. Proti. Zdi se mi enaka večina kot prej sprejeta. 66 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 68 za, preverjamo 66, glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Prej je bilo 170 zdržanih, 68 za, proti, zdržani, sprejeto. Uvodna izjava E v treh delih. Prvi del za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, zdržani, zavrnjen. Tretji del za, proti, zdržani, zavrnjen. Uvodna izjava I, preverjamo. Uvodna izjava E, tretji del, glasujemo. ste si glasovali? Konc glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava I v treh delih. Prvi del za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, zdržani, zavrnjen. Tretji del za, proti, zdržani, sprejeto. Uvodna izjava K, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno uvodna izjava o v dveh delih. Prvi del za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, zdržani, zavrnjeno. Uvodna izjava R za. Preverimo drugi del uvodne izjave O. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno vodna izjava R za proti. Dve politični skupini sta se vzdržali. Preverjamo elektronsko, glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Vodna izjava V za proti zdržani, sprejeto. Vodna izjava Y za, proti, zdržani, sprejeto. Vodna izjava Z v dveh delih. Prvi del za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, zdržani, zavrnjeno. Vodna izjava AE v dveh delih. Prvi del za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, zdržani, zavrnjeno. Vodna izjava AG, kdo je za? preverjamo izjave A, E, glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Uvegne, uvodna izjava A, G, kdo je za? Proti, zdržani, zavrnjena. Aha, kdo je za? Proti, zdržani, zavrnjeno. Uvodna izjava A, I, za? Proti, zdržani, zavrnjeno. Uvodna izjava A, ka, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Uvodna izjava A, M, dva dela, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Uvodna izjava A, preverjamo. Uvodna izjava A, M, drugi del, glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Uvodna izjava AO v dveh delih. Prvi del za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, zdržani, zavrnjeno. Uvodna izjava AX za, proti, zdržani, zavrnjeno. Uvodna izjava BA za, proti, zdržani, zavrnjeno. Uvodna izjava BD, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava BE za, proti, zdržani, sprejeto. Uvodna izjava BF za, proti, zdržani, sprejeto. Uvodna izjava BL dva dela, prvi del za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, zdržani, zavrnjeno. Uvodna izjava BM, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. O celotnih resoluciji poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Wir kommen nun Sedaj prehajamo na zadnje poročilo, poročilo Rajntke o enakosti spolo in krepitvi vloge ženske v digitalni dobi. Deveti člen izvornega besedila, prvi del za, proti vzdržanju sprejeto, drugi del za, proti vzdržanju sprejeto. V člen deset dva dela, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 11 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 15 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto.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 Mislim, da je zavrnjeno. Preverjamo. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Četrti del za, proti, vzdržani, sprejeto. Peti del za, proti, vzdržani, sprejeto. Šesti del za, proti, zdržani, tudi spreto. 22 v dveh delih, prvi del za, proti, zdržani, spreto, drugi del za, proti, zdržani, spreto. 25 poimensko, preverimo 22. člen, drugi del, glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. sprejeto. 25. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 27 dveh delih. Prvi del za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, zdržani, sprejeto. 28 dveh delih. Prvi del za, proti vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani sprejeto, 39 za, proti vzdržani zavrnjeno, 42 v dveh delih, prvi 39 preverjamo, glasujemo, 39. člen, poimensko glasovanje. Konec glasovanja sprejeto. 42 v dveh delih. Prvi del za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, zdržani, zavrnjeno. Preverimo 42.2. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 42.2. 49 v dveh delih. Prvi del za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, zdržani, sprejeto. 53 v dveh delih. Prvi del za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, zdržani, sprejeto. 54 v dveh delih. Prvi del za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, zdržani, sprejeto sprejeto. Pe, 55 dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani zavrnjeno. 55 drugi del preverjamo, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 56 za proti, zdržani, sprejeto 57 za, proti, zdržani, sprejeto 63 za, proti, zdržani, sprejeto 65 za, proti, zdržani, sprejeto 66. Poimensko glasovanje glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 67 dveh delih. Prvi del za, eh, kdo je za, proti, zdržani sprejeto. Drugi del za, proti, zdržani sprejeto. Uvodna izjava, del v dveh delih. Prvi del za, proti, zdržani sprejeto. Drugi del za, proti, zdržani sprejeto. Uvodna izjava in dva dela. Prvi za, proti, sprejeto. Dva, za, proti, zdržani, sprejeto. Te vodna izjava v dveh delih, prvi del za, proti, zdržani, sprejeto, drugi del za, proti, zdržani, sprejeto. Kolegice in kolegi, preden glasujemo na koncu, bi vas želel prositi za razumevanje, če sem včasih narobe odločil, ampak. Veliko zmede je bilo danes eh, pri glasovanju. Sedaj pa prosim, da glasujemo o celotni resoluciji. O tej bomo glasovali poimensko. Prosim, pustite kartončke za glasovanje v napravah, dokler ne bo konec. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? Sprejeto. Zapisnik tega zasedanja bo v začetku naslednjega zasedanja predložen parlamentu. Če ne bo nobenih pripomp, bomo sprejeli ta zapisnik eh, in ustreznim osebam posredovali resolucije. Nihče ni proti. Ta, to zasedanje Evropskega parlamenta se je prekinem. Veliko eh, uspeha.